tako gospe in gospodje nadaljujemo zapisnik včerajšnjega zasedanja in sprejeta besedila so nam na voljo ali kdo ima kakšen ugovor ne